Drage kolegice in kolegi, prisrčno vas pozdravljam. Na skupni seji odbora za proračun in odbora za proračunski nadzor. Dobro jutro vsem skupaj in eh, prisrčno dobrodošljico izrekam podpredsednici Jorgejevi. Rada bi pozdravila tudi vse kolegice in kolege odbora za proračunski nadzor in odbora za proračun ta uh, tema je za nas zelo pomembna in to je tema, o kateri že dolgo razpravljamo. V členu 318 eh, pogodbe imamo od leta 2009 eh, novo določilo, ki pa ga še nismo uresničili. Tukaj gre za prevzem odgovornosti v zvezi z ravnanjem z evropskimi sredstvi. Poleg tega pa gre tudi za dodano vrednost Evropske unije. Potrebno je torej upravičiti, zakaj so eh, določeni izdatki na evropski ravni smiselni. Odbor za proračunski nadzor je prepričan, da ta postopek ponuja možnost za Evropsko unijo, da čim bolje doseže zastavljene cilje in sicer v sodelovanju s svetom oziroma z državami članicami. In ravno v obdobju krize je to odlična priložnost, ki jo moramo izkoristiti, namesto da nadaljujemo eh, tako, kot smo ravnali doslej. Eh, ne smemo več dovoliti, da države članice počno, kar želijo in kar se jim zdi prav. upravljanje proračuna v skladu z določili eh, je tako zelo eh, splošno, da je lahko vsak izdatek, pa naj bo še tako egoističen, upravičen na evropski ravni. Zato eh, menimo, da bosta morala naša odbora tesneje sodelovati, če želimo poskrbeti za bolj smiselno uporabo evropskega proračuna letna eh, poročila generalnih direktorjev morajo jasneje eh, predstaviti, eh, kaj smo dejansko dosegli z uporabljenimi sredstvi. Tukaj imam recimo primer poročilo direktorja strukturnega sklada. No, ne moremo reči, da prevzema odgovornosti doslej ni bilo. Do določene mere že letna poročila o dejavnostih eh, sedaj eh, bolje prikazujejo, kaj eh, počnemo z evropskimi sredstvi. In ta poročila naj bi sedaj združili v eno poročilo, ampak kdorkoli je že kdaj prebral kakšno skupno poročilo, ve, kako zelo posplošena so potem ta poročila. Potrebno je poskrbeti za politično voljo in odgovoriti na pričakovanja evropskih državljank in eh, državljanov. Eh, zato eh, se veselim današnje seje in pa predstavitve gospe Georgijeve. Zahvaljujem se vsem, da ste omogočili organizacijo te seje, še prav posebej pa gospe podpredsednici. Beseda je vaša. Gospod sopredsedujoči. Dobro jutro, pozdraviti želim eh, podpredsednico Evropske komisije, ki je odgovorna za proračunske eh, zadeve. Pozdravljam tudi sopredsedojočo iz odbora eh, za eh, proračunski nadzor. Veselim se te skupne seje in pa ustanovitve skupine, ki bi lahko postala skupina na visoki ravni za eh, javno porabo. Imamo namreč skupino na visoki ravni za lastna sredstva. Eh, sedaj pa je potrebno poskrbeti za učinkovitost porabe. Pomemben eh, del eh, proračuna Evropske unije je, Eh, in ta proračun je že tako ali tako skromen, je eh, pod nadzorom eh, držav članic. Zaradi tega je potrebno poskrbeti za tesnejše sodelovanje med odboroma za proračun in proračunski nadzor in pa za sodelovanje z proračunskimi odbori v nacionalnih parlamentih. Uh, merci, madame le président, monsieur, monsieur. Hvala lepa. Gospod eh, predsednik, hvala lepa, gospa predsednica. Eh, mislim, da je zelo dober znak eh, za to, kako zelo pomembni so rezultati, ki jih želimo doseči z evropskim proračunom, ta seja, ki je prva seja po poletnem premoru. Vsi smo eh, bili priča številnim krizam, ki so na nas eh, imele velik vpliv in zato je še kako pomembno, da si prizadevamo za to, da bi dosegli kar najboljše možne rezultate eh, pri uporabi evropskih sredstev. Evropska komisija je pričela s svojim delom in uh, sicer z željo, da bi vse, eh, kar počnemo, obrodilo uh, kar najboljše možne sadave, da bi uh, dosegli vse, kar lahko. Zato je naša prednostna naloga tudi proračun, ki se osredotoča na uspešnost. To ne velja le za mojo službo, eh, ki se neposredno ukvarja s proračunom, ampak za celotno Evropsko komisijo, ki je kakor, oziroma za vse službe, ki so kakorkoli povezane z to temo. Veselimo se razprav eh, z Evropskim parlamentom, veselime, da je tukaj tudi gospod Lazarov iz eh, Evropskega računskega sodišča. In kot je dejal gospod Artui, moramo seči globje v nacionalne parlamente tako eh, da bomo imeli eh, boljšo predstavo o tem, kako organizirati delo in da bomo bolje poznali želje naših eh, državljanov. Danes bom govorila o treh temah. Prvič, zakaj se tako zelo osredotočamo na uspešnost evropskega proračuna in kaj to natančno pomeni. Drugič bom govorila o napredku, ki smo ga dosegli do tega trenutka in o izzivih v prihodnosti. In tretjič, Bom govorila še, še o ključnih mejnikih v eh, prihodnih eh, letih. Torej, prvič, zakaj eh, je tako zelo pomembno da se eh, proračun osredotoča na uspešnost. Zakaj je tako zelo pomembno, eh, da se o tem pogovarjamo z Evropskim parlamentom in pa z nacionalnimi parlamenti? Eh, prvi razlog je, in o tem bom spregovorila podrobneje čez nekaj minut, da se potrebe povečujejo, sredstva pa stagnirajo oziroma so se celo zmanjšala. In edini način, da eh, še zmeraj dosežemo naše cilje, je, da izboljšamo učinkovitost. Učinkovitost uporabe sredstev. In tukaj eh, vidite eh, preglednico, ki je ni potrebno posebej pojasnjevati. Na grafu lahko vidite tri črte, rdeča črta predstavlja obveznosti, eh, potem eh, je eh, tukaj zgornja meja za plačila in pa dejansko izvedena plačila. To je tretja črta. Nikoli ne uporabimo vseh eh, sredstev, eh, tokrat eh, se je naenkrat pričel nov večletni finančni okvir in znašli smo se v situaciji neporavnanih plačil. In poskrbeti moramo za uravnotežen proračun. Zaradi vseh teh razlogov je ključnega pomena, da se osredotočamo na uspešnost. Na učinkovitost proračuna preveč smo se osredotočali na črpanje sredstev in na spoštovanje pravil, premalo pa smo se osredotočali na učinkovitost porabe sredstev in pa na eh, rezultate. Ker smo imeli dovolj sredstev, eh, smo si to lahko privoščili, vendar pa to ni bila najpametnejša odločitev. Med pogajanji o novem proračunskem okviru eh, je postal eh, faktor učinkovitosti, uspešnosti eh, pomembna tema. In dogovorili smo se, da moramo poskrbeti za boljšo uporabo sredstev. Poleg tega pa imamo tudi težave z tem, kako evropski državljani vidijo Evropsko unijo. Niso prepričani, da njihova sredstva uporabljamo na najbolj smiseln način. Včasih vidimo, kako zelo so državljani zmedeni, eh, ko gre za uporabo evropskega proračuna. Poleg tega pa je to tudi eh, naša obveza, davkoplačevalci nam zaupajo, nekateri, eh, predvsem tisti, ki imajo nizke prihodke, eh, se morajo precej žrtvovati in zaradi tega imamo zelo veliko odgovornost, da ta sredstva tudi ustrezno uporabimo. V imenu Evropske komisije lahko rečem, da zelo dobro vemo, kako zelo pomembno se je osredotočiti na uh, dobro uh, uporabo sredstev. Sedaj pa k vprašanju, kaj pravzaprav je uh, proračun Evropske unije, uh, ki temelji na uspešnosti. Prvi temelj tega proračuna je, da se moramo zelo dobro zavedati, kaj je dodana vrednost Evropske unije, za katera področja nameravamo nameniti sredstva, kje je bolje uporabiti sredstva Evropske unije kot pa nacionalna sredstva, kje lahko dosežemo rezultate, ki jih nacionalno financiranje ne more doseči. Gospa Gresle je govorila o egoistični porabi, kako lahko poskrbimo za manj egoistično porabo sredstev in eh, za uporabo sredstev v dobro Evropske unije. Pri določanju prioritet smo že dosegli napredek, ampak lažje je eh, povezati proračun z uh, dobrimi prioritetami, veliko težje pa se odločiti, uh, katerih nalog več ne bomo financirali. In to je potrebno početi na strukturiran način. Drugo vprašanje je, kako uporabljamo sredstva. Ali res dobro obrnemo vsak evro? Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za vso upravljeno delo na področju eh, doseganja večje učinkovitosti eh, evropskih sredstev. Kako uporabiti eh, evropska sredstva za to, da pritegnemo zasebna ulaganja? Kako lahko poenostavimo evropski proračun? Kako lahko zagotovimo, da bo vsak evro eh, namenjen eh, ustreznim nalogam in da, ne bo, in da se ne bo izgubil v postopkih, eh, ki niso najboljši. In tretjič, kako lahko ocenjujemo učinkovitost oziroma uspešnost proračuna? In tukaj je potrebno slediti pravilom, imamo pa tudi nadzorni okvir. In nekateri se sprašujejo, ali je ta proračun, ki temelji na uspešnosti, poskus, da se izognemo spoštovanju pravil. Ne, temu ni tako. To je le dodatni element eh, pri nadzoru uporabe evropskih sredstev. S tem želimo doseči uspešnost, eh, s tem želimo doseči boljše rezultate. In seveda je to ključnega pomena za vse eh, naše pogovore z Evropskim parlamentom in eh, še posebej z eh, odbori, ki se ukvarjajo z proračunom, to je pomembno za razrešnico, za umestni pregled in za večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020. In naj tukaj ponovim nekaj, kar je dejal že gospod Artui. Imamo visoko skupino za lasna sredstva. Če ne bomo jasno eh, pokazali, kakšen je učinek evropskih eh, sredstev, eh, bomo zelo težko napredovali na področju razprave na temo lastnih sredstev. Minister Šojble je dejal, če želite spremeniti um, proračun na strani prihodkov, potem morate spremeniti uh, tudi stran odhodkov, torej uh, rezultati neposredno vplivajo na lastna sredstva. Področje, na katerem pa že počnemo veliko, je področje eh, komunikacije. Zelo pregledno delamo v Evropski komisiji. Eh, vse, kar kdajkoli storimo, je nekjo zapisano, eh, je javno dostopno. Za naše državljane pa je te informacije, našim državljanom pa je te informacije vseeno težko najti in zaradi tega se jim zdi naše delo nepregledno. Zato eh, preglednica, ki bi prikazovala uporabo evropskih sredstev, eh, nikakor ne bi bila lahka naloga, ampak mislim, da bi to bil veliko boljši prikaz eh, situacije, koliko delovnih mest smo vzpostavili. Eh, kako smo izboljšali vlaganje v okolje, kako pomagamo eh, kmetom, kako evropski proračun prispeva k večji preglednosti nacionalnih proračunov, kako se borimo proti goljufijam in prevaram in tako naprej. Torej, na bolj organiziran način moramo predstaviti eh, uporabo evropskih sredstev. Sedaj pa prehajam k naslednji točki. Kaj smo storili doslej? Napredek, ki smo ga dosegli. Čeprav eh, je to prioriteta, ki se je zastavila eh, ta komisija, eh, je zadevo na tem področju začela že prejšnja komisija. Imamo sistem, ki bo omogočil prikaz in pa ugotovitev uspešnosti v preteklosti poleg tega v uh, novem uh, večletnem finančnem okviru za leto 2014 do 2020 uh, eh, se zelo močno osredotočamo na uspešnost uh, med uh, kazalniki. Uh, kot zelo dobro veste, gospod Artui, uh, smo sredstva prenesli na področje rasti, konkurenčnosti in ustvarjanja novih delovnih mest. To je bilo zelo težko, kajti 80 odstotkov proračuna eh, gre za natančno določena področja, torej imamo zelo eh, majhen manevrski prostor. Pridadevamo si za, eh, več, za dosego več ciljev hkrati. En evro bi moral nahraniti več kot enega zajca, to mogoče ni najboljši primer, ampak z enim evrom bi morali doseči več kot en sam cilj. Uh, torej, recimo, vlagamo lahko v energetsko učinkovitost, uh, izboljšamo gospodarsko uspešnost, ustvarimo nova delovna mesta za podjetja, uh, ki, se, ki delujejo na področju uh, proizvodnje, izolacije in tako naprej. Na ta način uh, lahko eh, z enim evrom dosežemo več. Trenutno se ukvarjamo z dvema krizama hkrati, eh, z krizo v mlečni industriji in pa z eh, krizo beguncev. Kako lahko pomagamo našim kmetom in kako lahko pomagamo tistim, ki nujno potrebujejo hrano. Kako doseči več ciljev hkrati, to je tisto področje, na katerem moramo storiti več. In zato sem tudi komisarka za uh, človeške vere, kajti uh, horizontalne cilje si moramo sestaviti, poskrbeti moramo za boljše povezave. Prizadevamo si za tudi, tudi za boljšo uporabo sredstev Evropske unije eh, in to počnemo v okviru programa COSME, pa tudi z Evropskim skladom za strateška ulaganja. Poleg tega smo poskrbeli za boljšo povezavo porabe sredstev z eh, gospodarskim upravljanjem. Eh, želimo eh, poskrbeti za izvedbo boljših reform. Poleg tega imamo tudi rezervo za uspešnost. Če dosegaš dobre rezultate, lahko prejmeš dodatna sredstva. Če se ne odrežeš tako zelo dobro, potem bodo ta sredstva namenjena drugim. Poleg tega pa se sistematično ukvarjamo tudi s poenostavitvijo eh, celotnega sistema, predvsem sistema doseganja rezultatov. Hkrati pa moramo seveda zmanjšati tudi eh, stopnjo napak. Eh, ko se osredotočamo na rezultate, je seveda ključnega pomena tudi, da zmanjšamo stopnjo napak. Čisto na kratko bi rada spregovorila še o določenih primerih. Tako da eh, bom bolje predstavila, kako je to eh, upleteno v naše delo. Govorim o kazalnikih uspešnosti, eh, rezultati so zaenkrat pozitivni. Recimo pri eh, okrepljeni udeležbi majhnih in srednje velikih podjetij pri raziskavah. To je ključnega pomena za evropsko gospodarstvo. Poleg tega pa moramo preprečiti tudi beg možganov iz Evropske unije v ZDA. To se je v zadnjih eh, letih prepogosto dogajalo in ravno MSP je nam bodo pri tem pomagali. Poleg tega uh, uvajamo tudi uh, nižje stroške uh, za ustanovitev novih podjetij. To področje tesno spremljamo, hkrati pa skušamo zmanjšati tudi upravno breme. Zagotavljati želimo nova delovna mesta za raziskovalce. Leta 2014 smo imeli Nobelovega nagrajenca za medicino. Torej tukaj gre za neposredno povezavo med uporabo proračuna in pa uspešnostjo. Eh, želimo eh, doseči tudi boljšo zaposljivost eh, študentov, ki sodelujejo v programu Erasmus. In zelo jasno se je pokazalo, da Eh, ta program koristi zaposljivosti. Potem pa so tukaj mednarodne krize, boj proti eboli, eh, humanitarna pomoč eh, v Siriji in Ukrajini ali pa financiranje boja proti podnebnim spremembam. Seveda pa s tem še zdaleč nismo na cilju, smo šele na začetku ali pa na sredini poti. Kaj nas torej še čaka v prihodnosti? Zagotovo naloge, ki nas eh, čakajo, ne bodo lahke. Vprašanje, ki si jih moramo zastaviti, so, eh, kaj lahko pričakujemo od naših kazalnikov, kaj lahko realistično pričakujemo in česa ne moremo pričakovati, koliko lahko eh, namenimo za izboljšanje kazalnikov in kdaj bo potrebno reči, dobro, sedaj smo dosegli, kar lahko. Do kolikšne mere lahko sklepamo iz Eh, splašnih eh, zaključkov in kako lahko eh, iz splašnih zaključkov potegnemo zaključke za specifična področja. Kako lahko dosežemo učinkovitost z malo sredstvi, v zvezi s tem imamo dobre in slabe izkušnje. Kaj lahko storimo? Eh, da bi eh, dosegli uspešnost pri skupnih projektih, ki jih izvajamo v sodelovanju eh, z državami članicami, torej Evropska komisija na eni strani, države članice na drugi strani. Kako poskrbeti oziroma zagotoviti, da bo sprejemanje odločitev res boljše zaradi tega, kar počnemo. In že s tem, ko vam bomo morali dosledno poročati, nam boste pri tem pomagali. In naj pridem k točki, ki jo želim povdariti, kajti vem, eh, da na tem področju obstaja določena zaskrbljenost. Nekateri menijo, da se želimo z uspešnostjo izogniti eh, spoštovanju pravil. Eh, no, naj spregovorim o stopni napak v tem novem okviru. Stopnja napak je še zmeraj previsoka. Eh, želimo seveda, da bi to eh, bil kazalnik, ki ga spoštujemo, ampak eh, kaj se bo zgodilo, če bo ta stopnja napak še zmeraj previsoka? Poskrbeli bomo za nadaljno poenostavljanje, poskrbeli bomo na, za boljši nadzor nad stroškovno učinkovitostjo in analizirali strukturne vzroke za napake v državah članicah. Kaj pa, če bo ta stopnja napak še zmeraj previsoka? Potem bomo spremenili programe in pa sprejeli proračunske odločitve glede na ocene uh, uspešnosti, glede na ocene napak. Mogoče ne bi smeli toliko sredstva namenjati za posamezno področje, ker to področje pač ne obrodi dobrih sodov. In uh, kar zadeva prihodnost. Uh, Dva pomembna mejnika nas eh, čakata. Prvi mejnik je naša konferenca 22. Eh, septembra na temo proračuna Evropske unije, ki temelji na uspešnosti in to eh, želimo, ta konferenca želimo, da bi postala gonilo sprememb. Vsi moramo sodelovati in poskrbeti za trajnostne spremembe. Eh, opravičujemo se eh, odvaru za proračunski nadzor. Vem, da smo vam povzročili probleme, ampak to je edini dan, eh, ko smo lahko organizirali to konferenco prihodnje leto, pa vam obljubljam, da se to ne bo zgodilo. Prva konferenca se bo osredotočala na uspešnost javnega sektorja, gre za teorijo in prakso na temeljne vidike evropskega proračuna, ki temelji na uspešnosti. E, Spreurili bomo o tem, kaj pričakujemo od e, proračuna Evropske unije, ki temelji na uspešnosti in poleg tega se bomo osredotočili tudi na e, proračun Evropske unije na področju podnebnih sprememb. Pričakujemo nacionalne ministre, evropske poslance, računsko sodišče, vsi komisarji, ki se ukvarjajo s tem področjem, bodo prisotni. In eh, Jean-Claude eh, Juncker eh, bo imel uvodni nagovor. In po tej konferenci bomo imeli natančnejši akcijski načrt za Evropsko komisijo. Drugi pomembni mejnik oziroma druga pomembna strukturna komponenta pa je medinstitucionalna delovna skupina za proračun, ki temelji na uspešnosti. Želimo se uh, osredotočiti uh, na uh, vsebino, ne na uh, postopke. Upamo, uh, da bo to skupina, ki bo vključevala uh, kar najširšo možno paleto predstavnikov, ampak skupina, ki jo bomo lahko upravljali. In na ta način želimo razviti skupno vizijo za delo na tem področju za enkrat še nismo uspeli vzpostaviti te medinstitucionalne skupine in pozivam vas, da najdemo kompromis, eh, ki je nujno potreben, tako da bi lahko z tem eh, delom resno začeli. Imamo eh, delovno skupino komisarjev za uspešnost in imamo zelo strukturiran program te skupine. Zelo cenim zauzetost eh, komisarjev, eh, predvsem tistih, ki so odgovorni za porabo sredstev. Se upravičujem, da sem govorila nekoliko dlje, ampak eh, menila sem, da je ključnega pomena, da vam predstavim, kaj želimo storiti in kakšna je filozofija, ki se skriva za tem. Najlepša hvala, gospa komisarka, gospa podpredsednica, za ta prvi upogled v delo, ki nikakor še ni zaključeno 22. žal ne bomo mogli biti prisotni, veselimo pa se, da nas eh, sproti obveščamo. Sedaj pa pozdravljam predstavnika računskega sodišča gospoda Lazarova, ki je odgovoren eh, za razrešnico za stopnjo napak. Beseda je vaša, gospod Lazarov. Branče, European Koroboditu. Najlepša hvala, predsednica. Računsko sodišče pozdravlja prizadevanja komisije, da bi se premaknili k pripravi proračuna na osnovi uspešnosti. To je prava smer. Kot smo zapisali tudi v številnih poročilih računskega sodišča, se je treba čim bolj osredotočiti na uspešnost, poleg nadaljnih prizadevanj za izboljšanje skladnosti. Računsko sodišče bo pri svojem delu še naprej prispevalo k temu, da bi dosegali boljše rezultate, kar se tiče evropskega poročila, tako na strani uspešnosti kot skladnosti. Najlepša hvala. Hvala, da ste podali tudi mnenje računskega sodišča. Sedaj pa dajem besedo političnim skupinam. Sekretarjat je predvidel um, porazdelitev časa zagovor glede na velikost političnih skupin. Začnejo koordinatorji najprej bo se spregovorila dva ko, koordinatorja iz skupine za proračune, to je dva iz uh, skupine za nazor proračuna in tako naprej. Na to pa dobijo na koncu še člani odborov po eno minuto. Jose Manuel je prvi, prosim. Obrigado, senjora prezident, senjora prezidentke. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod predsednik in Lepo pozdravljena tudi gospa podpredsednica komisije. Vsem kolegom bi se prav tako rad zahvalil. Gre namreč za zelo pomemben dogodek. Ta tema je zelo pomembna za našo prihodnost. Je bistvenega pomena. Vsak evro predstavlja proračun Evropske unije. Torej vsak evro v proračunu je pomemben prišel je namreč iz žepa evropskih davkoplačevalcev. Tako da je treba zagotoviti uspešne rezultate. Proračun moramo natančno preverjati. Res je treba preveriti čisto vsak evro in ugotoviti, kje je končal. Tako da najlepša hvala za predstavitev. Bi pa omenil še nekaj elementov. Najprej se je treba dogovoriti glede tega, kako razumemo uspešnost. lahko bi jo opredelili tudi nekoliko drugače. Opredelili smo že večletni finančni okvir, ki vsebuje cilje. Med cilji je navedena tudi strategija za Evropo 2020 in mislim, da bi morali res eh, doseč, doseči ravno te cilje. Se pa bojim, da jih bomo pozabili. Določili smo cilje na področju sprememb okolja, na področju izobraževanja, na področju boja proti revščini in tako naprej. Torej, nabor ciljev smo že opredelili in na to smo dejali, da bomo določen odstotek proračuna namenili tem ciljem, zato da jih bomo lahko izvedli. Ta odstotek ni velik, tako da mislim, da bomo težko dosegli zadane cilje in težko bi rekli, da smo uspešni pri doseganju teh ciljev. Ko bomo oblikovali nadaljne finančne okvire, nimam več besede, predsednica. Ja, ja, je ja, tako, se upravičujem. Omejeni ste, minuto imate. Samo še en stavek, en stavek, prosim. Esencial para a revisão do quadro predstavlja današnji dogodek, ki je izrednega pomena tudi z vidika revizije večletnega finančnega okvira. Sedaj potekajo izvajanja programov. Sprejeli smo obveznosti in videli smo, da prihaja do težav. Težko bomo dosegli uspešnost, če nimamo na voljo dovoljšnjih virov, da do, doseganje ciljev. Dober primer je naprimer obzorje 2020, ker nimamo dovolj eh, primerov. To je zelo slab primer, ko gre za spoštovanje časa za govor. Sedaj pa upam, da bo Petri Zervama bolje spoštoval to omejitev. Right ja, samo najprej moram najti pravi mikrofon, pa že zato sem porabil 10 sekund. Tako da najlepša hvala obema predsednikoma in gospe podpredsednici komisije. Dragi kolegi, ne bi rad eh, porabil cele minute samo zato, da izražam prijetne pozdrave. Namesto tega bi se rad osredotočil na vlogo, ki jo ima Evropa pri ustvarjanju določenih eh, mnenj. In eh, podpredsednica je nakazala, kako pomembno je to, že odkar je prevzela mandat. Sam bi se torej rad osredotočil na predstavitev. In ravno za to gre. Treba je preučiti kazalnike. Treba je zagotoviti, da ti ne bodo preveč zapleteni. Podatki iz držav članic in stopnja napak morajo biti razrešeni. Treba je opredeliti, kako se bomo lotili teh vprašanj. Tudi ugotavljati, ali je denar bil primerno uporabljen, ne sme biti preveč zapleteno. Tu gre za celoten sistem okrog tega, ki zapleta zadeve. Tako da moramo biti pogumni in treba je nati, najti pravo pot, da presekamo ta gordijski vozel in da se osredotočamo samo na uspešnost, da ugotovimo, kaj počnemo z denarjem in na to ukrepamo. No, tudi vi niste bili najbolj zgleden. Sedaj pa za minuto Ines Ayala Sender iz odbora KUNT za SND. Hvala komisarja por esta iniciativa. Najlepša hvala. Hvala komisarki za predstavitev te pobude. Kot je dejal gospod Fernandez, je na voljo pravni okvir glede proračuna. Imamo tudi proračunsko perspektivo. Treba pa je izboljšati izvajanje. Treba se je osredotočiti na proračunska vprašanja. ne strinjam pa se, da leži odgovor v tem, da bi ustrezneje razporejali človeške vire. Ker vemo, da vsi akteri si prizadevajo za to, da bi dosegli ustrezno financiranje za lastno institucijo. Tako da moramo storiti več. Ne vem, če nam bomo to pomo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 bolje primerjati z, nacionalni, z nacionalnimi proračuni. Podpirali vas bomo pri uravnoteženju proračuna. Hvala sedaj pa gospa Rubija za SND. Je koordinatorka, izvolite. Najlepša hvala za besedo. Bom kar prešla k bistvu. Popolnoma se strinjam z vašo interpretacijo tega. Treba je izboljšati način upravljanja evropskega proračuna. Vendar pa tu vidim dve rdeči liniji. Najprej je tu govora o boljši podpori, o boljšem financiranju, naprimer prek Evropskega sklada za strateške naložbe. To je samo po sebi dobro, vendar veliko projektov ni finančno vzdržnih, so pa socialnega vidika zelo pomembni. Tako da je treba zagotoviti nepovratna sredstva ali subvencije za to vrstne projekte. Drugič, politične prioritete so zelo pomembne. In mene najbolj skrbi to, da bomo morda odpravili nekatere programe, če ne delujejo uspešno. Če nek eh, projekt ni uspešen, je pa politična prioriteta, je treba preučiti, kako ga lahko izboljšamo. Tako da morajo biti pri politične prioritete v prvi vrsti tisto, na kar se osredotočamo. Hvala. E Group, Hvala. Za EKR bo spregovoril Richard. Izvolite. Ja. ja. Nisem mislil, da bom sam spregovoril, ampak bom izkoristil priložnost. Hvala za besedo in hvala podpredsednici komisije To je izvrstna pobuda, ki mora biti deležna naše podpore. Par pripomb bi podal. Najprej, čisto na kratko, glede vsebine. Tu gre za zelo obsežno temo in mislim, da je treba bolj spregovoriti o stroškovni učinkovitosti in dodanju vrednosti, tako da gre tu tudi za vprašanja dobrega delovanja tega robustnega proračunskega sistema. Tako da glede vsebine je tu za to temo ogromno tem. Drugič, stopnje napake. Logični sklep je ravno ta, ki ste ga opredelili vi, torej da je treba pač, če prihaja do visoke stopnje napak, drugače oblikovati sam program, da se zmanjša stopnje napake. Je pa obenem treba najti pravo ravnotežje med aktivnim nadzorom in merjenjem uspešnosti pro programa. In po drugi strani se moramo sredotočiti tudi na odpravljanje ovir za MSP-je in posameznike. Če si želimo ničelno stopnjo napake, bi verjetno bili preveč časa, da bi odpravili čisto vse ovire. In še zadnja pripomba, vsega tega ne bomo mogli doseči, dokler ne bomo imeli večjo vlogo Evropskega parlamenta, ko gre za nadzor ne moremo preverjati nikakršnih dejanskih rezultatov in zastaviti vprašanj glede uspešnosti. In mislim, da je to ta element, ki manjka v vašem poročilu. Hvala, komisarka. Vzeli ste tudi minuto koordinatorju iz odbora KONT. Gospoda Tojrarja ni tu v imenu Aldeja. Gospod Herbrand, izvolite. Sure, I, I think... Hvala, predsednica. Ključno vprašanje tule je, ali si res želimo proračuna na osnovi uspešnosti. Tu ne gre samo za tehnična prizadevanja, tu gre tudi za politična prizadevanja. In bodimo iskreni. Evropski proračun se pogosto uporablja kot mazivo v Evropski uniji in ne kot sredstvo za doseganje dejanske uspešnosti. In če se pogledam letno poročilo računskega sodišča, je to poročilo, ki ne jemlje evropskega proračuna resno. Na to kaže tudi vzdušje v državah članicah. In komisija pravi, da gre za dokaj omejena sredstva iz evropskega proračuna. Ampak če si pogledam m, mm, naprimer predelovalno industrijo, 5,6 milijard evrov brez dodane vrednosti in če si pogledam diverzifikacijska prizadevanja, 5 milijard, tudi tu ni nikakršne dodane vrednosti na ravni Evropske unije. To je 12 milijard skupaj, kar je znaten odstotek, to je podobno kot proračun Luksemburga, tako da to ni zanemrljiv znesek. Tako da me zanima, ali si res želimo proračun na osnovi uspešnosti. Zato sem v lanskem postopku podelitve razrešnice predlagal predlog spremembe. Kot parlament si želimo skupine na visoki ravni glede priprave proračuna na osnovi rez uspešnosti. Rezultat pa bo samo. Še več birokracije. Mi je res žal, da moram zadeve tako opredeliti, tako da se moramo res vprašati m, mm, to pole, pomembno politično vprašanje, ali se želimo takšnega oblikovanja proračuna. Gospod Ali z, iz odbora za proračun. Na prvo mesto mislim, da jo privestam za en. Uh, Hvala lepa, gospa. Predsednica, gospa komisarka, najprej čestitke za to novo pobudo o proračunu, ki temeli na oceni delovanja. Doslej smo videli, kakšne so bile glavne težave. Proračun je bil preveč osredotočen na črpanje sredstev in nismo dovolj poudarjali odgovornosti in samega delovanja. Torej, čestitke za vašo pobudo. Prav tako obstajajo nekateri razlogi, zaradi katerih so ukrepi in kazalniki ocenjevanja skladnosti zelo pomembni. Brez teh kazalnikov ne moremo presojati rezultatov ali neuspehov, zaradi katerih recimo sistem nadzora rezultatov ne deluje. Zelo pomembno je oceniti rezultate, zato da bi si pridobili zaupanje javnosti. To je pomembno tako za Evropsko komisijo, kot tudi za Evropski parlament. Vaša pobuda je pomemben korak tej smeri. Glede medinstitucionalne delovne skupine, ki je bila oblikovana, in tu bom tudi zaključil, naj rečem, da je mandat te skupine skupaj s cilji dela natančno določen. Ampak vseeno sem zaskrbljen zaradi pogostosti sestankov te skupine. Prvi rezultati dela bodo objavljeni čez štiri leta in mislim, da moramo ponovno razmisliti o teh rokih. Hvala. Kdo želi spregovoriti v imenu GUE? Nimam imena koordinatorjev. Izvolite. Um, tu ne gre za poskus eh, dokazovanja odgovornosti. Tu moramo biti odgovorni, ko gre za odnos do davkoplačevalcev. Treba pa je zagotoviti, kako zagotavljati najboljše storitve na podlagi evropskega proračuna. Dobro upravljanje pomankljivih virov lahko dosežemo samo, če se osredotočamo na cilje. In ti cilji so že bili opredeljeni. Gre za boj proti revščini, za zagotavljanje dostojnega zaposlovanja, za izobraževanje in enakopravnost. Gre za več ciljev. Treba je izboljšati tudi kakovost in treba je zagotoviti, da MSP-jem ne bomo samo obljubljali lepih besed. Tako da gre tudi za vprašanje našega pristopa do vsega tega. In bolje bi morali upravljati proračun. Po mojem mnenju nimamo na voljo vseh podatkov, vseh nijans in jih ne upravljamo dobro. Podatki so zelo raztreseni, tako da če si želimo dobre slike, je treba zagotoviti boljši pregled nad tem, če želimo gotoviti, ali dosegamo stroškovno učinkovitost. Hvala. Gospoda Dejonga pa ne vidim. V imenu Guje iz odbora Kont je kdo na voljo? Ne. Kaj pa iz vrst zelenih? V imenu odbora Kont. Igor Šoljec, prosim. Hvala uh, za besedo. Torej ni dovolj samo porabiti proračunska sredstva, evropska treba jih je seveda porabiti, e, vedeti moramo tudi, kako smo jih e, porabili. Če želimo seveda to vedeti, e, moramo imeti tudi indikatorje. Indikatorji pa seveda morajo biti jasno opredeljeni in nedvoumno seveda ni dovolj samo govoriti o uspešnosti in učinkovitosti in ekonomičnosti, ker to je včasih presplošno. Treba je seveda določiti tudi sub eh, indikatorji, ki bodo bolj jasno povedali, kaj si predstavljamo pod uspešnostjo, kaj si predstavljamo pod učinkovitostjo. Edini na ta način bomo lahko ustrezno tudi spremljali doseganje teh indikatorjev in na koncu tudi postavili vprašanje o odgovornosti, če cilji ne bodo doseženi, ki so bili opredeljeni s pomočjo teh indikatorjev. Je pa to izjemno pomembna tema tudi potem za podeljevanje razrešnice. Ker če bomo oblikovali proračun na ta način, potem ne bo več doma, kdo zasluži razrešnico in kdo ne. Hvala. <laughs> Um, Najlepša hvala, da ste bili zgledni. V imenu zelenih za odbor za proračun, gospod Taren, prosim. Well, Najlepša hvala. Ja, zagotovo se želim odzvati na vprašanje, ali si želimo priprave proračuna na osnovi uspešnosti. Sam si to zagotovo želim, ampak gospa podpredsednica komisije naj navedem samo nekaj primerov. Pred eh, nekaj leti sem bil na sestanku z enim anonimnim generalnim direktorjem in vprašal sem ga, ali je v njegovi bleščeči karieri pri institucijah prišlo do kakšnih napak. In je dejal, da dvakrat v svoji karieri nismo porabili proračunskih sredstev. Tako da, če vam uspe spremeniti to mentaliteto, potem lahko računate na mojo podporo. EFDD, za EFDD, gospod Cani, za minuto. Ja, najlepša hvala čisto na kratko. Pozdravljam to pobudo, kaj ti mislim, da proračun, ki temelji na uspešnosti, ki temelji na konkretnih eh, kazalnikih uspešnosti, lahko pomeni le uspeh. Tako pri proračunu, kakor tudi pri proračunskem nadzoru bomo na ta način zagotovili instrument, ki bo tudi državam članicam omogočil, eh, da preverijo svoj pristop, da ga po potrebi spremenijo. Kajti v svetu eh, imam pogosto občutek, da nimajo ravno jasnih predstav. Povsem se strinjam tudi z eh, kolegom, ki je dejal, da potrebujemo proračun, ki temelji na uspešnosti. Na tem področju eh, ni bilo prav veliko storjenega v preteklosti. Mogoče ni bilo dovolj volje za to. Kolikor sedaj vidim, eh, je eh, sedaj zanimanje za to temo dovolj in sicer v vseh inštitucijah Evropske unije. Najlepša hvala, gospod Sani, za odbor kont. Najlepša hvala. Zahvaljujem se komisarki za to, da je danes z nami in da je predstavila svoj načrt. Zelo pomembno je predstaviti dodano vrednost, dodano vredno evropskih sredstev, pa tudi nacionalnih sredstev, kajti eh, to je ključnega pomena, na to vedno opozarja tudi računsko sodišče. Evropska komisija Eh, gospod Juncker eh, je eh, dejal, da danes ni Evropske unije, ampak obstajajo le različni interesi in zaradi tega je ta proračun, ki temelji na uspešnosti, tako zelo pomemben. Potrebno je narediti konec klientelizmu in pomembno je, da je uspešnost povezana tudi z preglednostjo, kajti to dolgujemo našim državljanom eh, zaradi tega, ker prispevajo svoje davkoplačevalske sredstva. Vielen Dank. Najlepša hvala. Za gospeja Lijo ne vidim. Še kdo želi besedo v imenu LSC? ELE? In iz, za ENS ne vidim nikogar iz odbora za proračun, tako da dajem besedo podpredsednici komisije, gospe Georgijevi, prosim. Thank you, madam, uh, chair. And... Najlepša hvala, predsednica, in najlepša hvala za vse pripombe, ki ste jih podali. Zelo jasno je, da potrebujemo takšne razprave. To vrstne razprave so zelo pomembne. Gre za pomembne politične in vsebinske razprave. Treba pa je poštevati tudi institucionalna vprašanja. Poskušala se bom odzvati na vsa vprašanja in pripombe, ki zahtevajo odziv. Najprej bom začela z vprašanjem dodelitev. Res je. V okviru Evrope 2020 smo si zadali cilje za vse izmed nas. Ne samo za institucije, ampak tudi za države članice. Tu gre za cilje, ki naj bi jih dosegli prek nacionalnih programov, h katerimi pa naj bi prispevali tudi prek evropskega proračuna. In tu se pojavi vprašanje dodelitev. Evropski proračun znaša samo en odstotek, ko gre za BND. Tako da se zastavlja vprašanje, kako, kakšno pomembnost bomo dodelili posameznemu programu, v primerjavi z prioritetami in obsegom nacionalnih proračunov. Mi se osredotočamo na usklajenost našega proračuna s prednostnimi nalogami Evrope 2020. Nova komisija je pripravila deset prednostnih nalog, Tako da se vedno vprašamo, kako smo to uskladili z našimi prinosnimi nalogami. Sprašujemo pa se tudi, kako to izmeriti. To vprašanje je zelo aktualno tudi v razpravi z Evropskim računskim sodiščem. Kaj ti? Če bomo storili to napako, kako ocenjujemo to ali ta majhen znesek, majhen odstotek, uh, evropskega proračuna mm, doprinaša dejansko večji zaposlenosti v neki državi članici, saj potem si zastavljamo napačno vprašanje. Treba se vprašati, ali gremo v pravo smer, ali imamo umestne kazalnike, ki nam lahko povedo, ali smo na pravi poti. In razlog, zakaj smo se odločili za naslov teorija in praksa pri oblikovanju proračuna na osnovi uspešnosti, je naslov, ki smo ga izbrali, zato, ker bi se radi osredotočili na vprašanje, kakšne napake lahko storimo v tem postopku. Ampak gospod Fernandez, prav imate. Jasno moramo opredeliti, kaj so naše prioritete in treba se vprašati, ali proračun eh, doprinaša k doseganju teh ciljev. Treba se vprašati tudi, kako meriti to uspešnost. Omenili ste tudi poenostavitev samega proračunskega sistema in to res upoštevamo tudi pri pripravi proračuna na osnovi uspešnosti. Tudi sporočanje je pomembno. Če dosegamo rezultate, pa o tem nihče ne ve ali pa si to napačno razlaga, potem ne ravnamo prav. Pomembno je pojasniti tudi, kaj se odvija na ravni Evropske unije in kaj na ravni držav članic, ali prihaja do skupnih prizadevanj ali pa se ta razhajajo. Prav tako sem upoštevala rdeče linije, ki ste jih omenili. Ne smemo pozabiti, da je konec koncev naš glavni cilj močna Evropska unija, ki je konkurenčna vsem v svetu in ki uživa spoštovanje, ki je spoštovana zaradi svojih vrednot. Uspelo nam je, da smo socialno odgovorna entiteta in ta ugled moramo ohraniti. Ko gre za naš proračun, ko želimo torej povečati sodelovanje zasebnega sektorja in če to ne privede do večjega zaposlovanja, Če to torej ne prinese pozitivnih socialnih učinkov obenem, lahko rečemo, da je šlo nekaj narobe. Teh vidikov se vsekakor zavedamo. Reka pa bi, kot sem slišala v razpravi, mislim, da je to omenil eden izmed poslancev. Včasih je težava pri tem, da nek program ima veliko stopnjo napake, ne doprinaša velikih eh, socialnih eh, rezultatov, je pa to prioriteta, ki pa je morda na ravni Evropske unije ne moremo dobro doseči in morda je to bolj pristojno, zato bolj pristojna država članica. In če smo čisto iskreni, ko ocenjujemo našo dodano vrednost, oziroma če bi imeli na voljo ustrezne mehanizme za ugotavljanje naše dodane vrednosti, bi nam to pomagalo ocenjevati uspešnost. Naj navedem primer. Bila sem v Bolgariji, v moji matični državi, in eh, obiskala sem obrad eh, za predelavo odpadkov tako da lahko zastavite vprašanje, kakšen je delež sofinanciranja strani evropskega preračuna. Lahko pa bi se vprašali, kako velik je delež, ki ga prispeva država članica v Sofiji, naprimer, ali pa lokalne oblasti, glede na to, da je Sofija zelo veliko mesto v Bulgariji. In odgovor je enostaven namesto da bi se Sofija utapljala v odpadkih, se je raje odločila, da se bo sredotočala na dobre kazalnik, socialne kazalnike, zdravstvene kazalnike in na podobna področja s pomočjo evropskega proračuna. Premijer Bulgarije je dejal, da je pred petimi, desetimi leti obiskoval Dunaj, zato da bi videl to vrstne predelovalne obrate. Sedaj pa avstrici prihajajo k nam, ker vidijo, da so naše predelovalnice boljše. Um, šef moje, šefica moje ekipe pa je avstrika in tudi sama je potrdila. In tako sem lahko potrdila, da res avstrici prihajajo v Bolgarijo, zato da bi videli izgledne primere. dodano vrednost eh, moramo torej upoštevati pri uspešnosti proračuna. Treba je pač jasno razložiti, zakaj podpiramo nekatere projekte prek evropskega proračuna bolj kot iz nacionalnih proračunov. Moramo biti tudi sposobni odgovoriti, zakaj Evropska unija lahko bolje financira nekatera projekta kot nacionalni proračuni. Naj se sedaj dotaknem še vprašanje, ali sploh potrebujemo pripravo proračuna na osnovi uspešnosti. Enostaven odgovor na to je da. Lahko pa zadevo, na zadevo pogledamo tudi drugače. Treba se osredotočiti na stroškovno učinkovitost, kajti drugače nas naši državljani ne bodo pripravljeni podpreti. In to je zelo pomembno kajti drugače bo prišlo do zamajanja temeljnih vrednot Evrope. In lahko bi rekla nekaj, kar se bo morda slišala noro. Ne moremo izključiti tudi tega, da bo treba zagotoviti več proračuna za konkurenčnost, naprimer. Pomislite samo na krizo z begunci in koliko sredstev ta zahteva. Na podlagi dokazov moramo dokazati, da smo izvrstni pri porabi davkoplačevalskih sredstev za nek namen. To je nujno. Se pa ne dogaja. Tudi loči v dvorani nakazujejo, da je to resnica, da je to luč resnice. Tako da je izrednega pomena, da to storimo ne smemo zapravljati časa. Zelo zanimivo se mi je zdelo tudi vprašanje odgovornosti in kakšna je vloga Evropskega parlamenta pri tem. V to se ne bom spuščala. Je pa to vprašanje, ki ga velja preučiti. Mislim, da bi morali pogledati celoten ustroj. Imamo računski parlament, imamo odbore v parlamentu in odgovornost, ki jo izvajamo na našem proračunskem oddelku. Treba je pravčiti, kako ta sistem deluje. Morda se lahko najprej vprašamo, ali bi lahko kakšen element v našem institucionalnem ustroju deloval bolje, ampak ne bi se odmikala od tega, kar ste dejali vi. O tem smo že govorili. Mi smo mnenja, da moramo zagotoviti večjo odgovornost. Mislim, da to ljudi zanima, kaže jo veliko zanimanje za naše delo in ustrezno poročanje je potrebno. Slišala sem tudi vaše sporočilo, da lahko mm, z izboljšanjem uspešnosti zmanjšamo odpadke, pa lahko se s tem lotimo tudi odprav neenakosti v naši družbi. To je bilo slišati tudi v nagovoru o stanju Evropske unije. Prisluhnila sem tudi vašim komentarjem glede kazalnikov uspešnosti in veliko dela na teh področjih že poteka. In prepričana sem, da se bomo v prihodnjih razpravah vrnili na ta vprašanja. Pri vsem tem pa bi vas rada opozorila na naslednje. Moramo upoštevati tisto, kar moramo storiti, da bomo dosegli cilje moje zadnje sporočilo bi bilo, da ne moramo prispe, pričakovati, da bomo lahko zadovoljili čisto vse, ko gre za oblikovanje kazalnika uspešnosti, ker če bomo, se bomo trudili za to, mm, se bomo izgubili. Treba je zagotoviti majhen nabor prednostnih nalog in na to predeliti ključne kazalnike, ki nam bodo kazali, kako doseči zadane cilje. V razpravi bi se rada osredotočila tudi na specifične vidike Treba je preučiti naprimer posamezno področje in ugotoviti, kako se je to področje spremenilo zaradi tega, ker smo se začeli osredotočati na cilje. V predstavitvi sem spregovorila tudi o stopni preostale napake. Tudi računsko sodišče je omenilo to. Mislim, da je zelo pomembno, da zmanjšamo stopnjo končne napake, ker se ravno naša stopnja ukrepanja odraža v stopni preostale napake. Če povečamo to naše ukrepe, lahko zmanjšamo napake. In mislim, da moramo prepričati ljudi, da so bolj dejavni in da stopnjo preostalih napak eh, obravnavajo v kontekstu sredotočanja na doseganje uspešnosti. Se. Hvala, gospa komisarka. Sveda se bom odzval na ta izziv, da bi delali tako dobro kot gospa Gresla. In tu sem si zabeležil osem govorcev, ki se priglašajo k razpravi. Naj spomnim, da se morate omejiti na eno minuto. Spomudi. Uh, Hvala, potrudila se bom. Pozdravljam to, da se osredotočate na učinkovitost in na dodano vrednost pri zagotavljanju rabe sredstev tako da bomo imeli nekaj novega v gospodarstvu. Ampak omenili ste še nekaj, da bi vsak evro uporabili učinkovito. Povsem se strinjam s tem, vesela sem, ker ste omenjali raziskave in obelovo nagrado. Ampak strinjam se že izraženimi pomisleki. Gre za ta premik v zvodom in to naj bi bila dodana vrednost. Mislim, da moramo biti predvsej gotovi, da ne bomo pozabili na to, kako pomembno je imeti neposredno in iskreno financiranje. Potem ste omenjali še horizontalne vidike. Zanima me, če ste omenjali ali kaj storili tudi glede spalo pri horizontalni politiki. Potem pa še nekaj, da je to orodje pri tej politiki in te številke, ki ste jih omenjali. Prišlo je do ugotovitve, da ni rezultatov, ampak ali je tako zaradi projektov ali. Zaradi česa drugega. Kako to preverjate? Hvala. Gospod Kristofon. E, Hvala. Predsedujoči, strinjam se s tem, da so rezultati pravzaprav najboljši indikator delovanja proračun mora temeljiti na oceni skladnosti in delovanja. Evropski proračun je predvsej majhen v primerjavi s proračuni držav članic, tudi posamično gledano. In kako izmeriti rabo majhnega proračuna? To lahko izmerimo, če preverimo doseganje ciljev. Lahko preučimo tudi velike izdatke, recimo koliko stane birokracija ali je to nekaj, kar bi lahko zmanjšali. Potem bi lahko preučili stroškovne modele. Potem vidimo tudi stroške cnjevanja skladnosti na velikih področjih. Birokracija lahko prinese veliko stroško, ampak poglejmo si, kako se deluje, tako da bi mogoče lahko kaj tudi zmanjšali.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 Najprej bi rekla, da če gre za to, da pri ocenjevanju skladnosti znižamo standarde v komisiji in da znižamo tudi stroške upravljanja pri strukturnih skladih, potem bi to res podprla, kajti žal je pri meni v moji regiji veliko pojazni glede tega, veliko je brezposelnih, ki mi pravijo, se nastane preveč premalo je učinkovitosti pri črpanju sredstev. Potem drugo, če gre pri delovanju skladnosti za to, da bi ocenili, kam gredo sredstva. Mogoče ne gredo tja, kamor bi morale iti. Mislim, da se moramo bolj osredotočiti pri usmerjenosti sredstva, potem pa na koncu še nekaj. Če gotovimo, da nekaj slabo deluje, ampak so cilji še vedno dobri, kaj storiti, recimo pri brezposelnosti mladih imamo jamstva za mlade. Če to ne deluje, ali bomo kar zmanjšali ta proračun ali ne. Mislim, da je treba spremeniti določbe in ohraniti cilj. Gospod Olbricht. Just Gospod predsednik, nekaj pripomp. Gospa komisarka, obstaja nevarnost, da ko govorimo o ocenjevanju proračuna, da govorimo o vsem, pravzaprav, kaj želimo, če se ne kakšna je učinkovitost, to je potrata časa. Tu ne gre le za težave, ki so povezane z nadzorom in osredotočenjem na rezultate. Mi nismo le dodatek računskemu sodišču, gre za sprejemanje proračunske politike. Treba je razmisliti o oblikovanju proračuna. Kako to oblikovati ob upoštevanju kazalnika? Kazalniki ne smejo priti po proračunu, ampak je to treba oblikovati že prej. Treba je spremeniti filozofijo oblikovanja proračuna, ne pa razmišljati o tem, kako izboljšati nadzor. Hvala. Merci. Hvala, gospod Von. Hvala, predsednik. Navezal bi se na to, kar je na koncu povedal Jan. To bo moja prva pripomba. Večina to bi verjetno pozdravila, ta premik k mirjenju delovanja. Tudi računsko sodišče se je izreklo na tak način, da ne želijo le preočevati številke, ampak dejansko delovanje v praksi v prihodnosti. Tako da vas najprej sprašujem, ali ste imeli takšne razprave z računskim sodiščem ali pravzaprav preučujete isto, ko gre za merjenje delovanja. Potem drugo, kar bi rekel, glede te delovne skupine na visoki ravni, ki ste omenili, zdi se, da ste v komisiji pripravljeni delati s to skupino. Ampak tu imamo tudi neko rok glede dela v parlamentu, ampak ne vem, mogoče nisem narobe oziroma sem narobe slišal, ampak mislim, da ste rekli, da imamo tu določene roke v parlamentu. Hvala, gospod Arnold. Hvala, gospa komisarka. Računsko sodišče seveda ocenjuje vse oddelke v proračunu in mislim, da je to zelo učinkovito urodje vidimo, kakšna je ocena stanja po različnih oddelkih. Ampak to se nanaša le na določene vidike in ne na to, kje se porabijo izdatki. In če bomo rešili v to smer, da bi pri vsakem evropskem projektu imeli tudi natančno določena merila, da bi videli, če je projekt uspešen, recimo, če je ustvaril 500 delovnih mest in če je neuspešen, če tega ni stoji, potrebujemo pametne cilje, ki bodo merljivi ki jih lahko ponovimo, v določenem času tudi izvedemo. Zanima nas, če nam lahko računsko sodišče podate številke, kakšna pa je tudi stopnja neuspeha. Lahko se zgodi, da imamo nizko stopnjo napak, sredstva pa se ne porabijo pravilno. In če bi lahko imeli takšne številke z računskega sodišča, potem bi bilo vse lažje za nas, da bi videli, kaj se dogaja in mogoče bi lahko ugotovili nekaterih področjih imamo napačno rabo sredstva, tega pa zaenkrat ne poznamo. Hvala, gospod Delano. Ja, gospod predsednik. Ta razprava se mi zdi zelo zanimiva. Res je, da bi poenostavili stvari, da bi zmanjšali stopnje napak, da bi izboljšali vzvode, učinkovitost, da bi izboljšali delovanje. To je nekaj dobrega. Ampak kaj je bistveno, da se vprašamo, kakšno Evropo želimo? Takšno, ki podpira univerzalne vrednote, kot je rekla komisarka, ali pa želimo Evropo, ki prinaša dobro blaginjo in standard življenja za državljane, ali želimo socialno Evropo, ali želimo Evropo za državljane. To so vprašanja, ki si jih moramo zastaviti. Seveda je pomembno, da se sprašujemo tudi o proračunu, ampak to niso bistvene vprašanja. Treba se vprašati, kakšno delovanje potrebujemo za državljane. Hvala, odlično. Gospa Grasla. Vielen Dank, ich möchte. Najlepša hvala. Osredotočenost na uspešnost proračuna ne sme pomeniti več birokracije. Treba je zagotoviti osnove pri pristopu. Ne vemo, naprimer, oziroma vemo, koliko denarja je na voljo za integracijo Romov. Ne vemo pa, kako uspešni smo, če ne moremo ugotoviti, koliko sredstva dejansko dobijo Romi. Enako velja za področje brezposobnosti mladih. Zagotavljamo sredstva, ne vemo pa, kaj dosegamo, ker ni statističnih podatkov in to so prve vrzeli, ki jih moramo odpraviti, tako da nam bo jasno, kaj dosegamo na teh dveh pomembnih političnih področjih. Potem gre tu za povezavo med eh, upravnim naporom sredstvi in rezultati. V prejšnjem finančnem odkvirju je povprečen projekt v m, mm, Italiji znašal 40 tisoč evrov. 7 tisoč projektov pa je bilo izvedenih v Italiji in tu pridemo za zneskov, ki, pri katerih nimamo več pregleda, tako da je treba nekaj storiti. Uh, Če imamo toliko malih projektov, potem bo prišlo do hude birokratizacije, ki je udeleženci ne bodo mogli več nadzorovati. Poleg tega že imamo naprimer kazalnike uspešnosti, ko gre za zunanje delovanje. Imamo poročila, 136 poročil veleposlanikov v tujini in sami sporočajo, kaj so dosegli. In mislim, da bi to lahko izkoristili. Takšno takšna poročila pa je treba tudi združiti in odbor za proračun bo delal na tem. Mislim, da je to dober zgled morda tudi za druga področja. Na tem področju namreč lahko hitro zagotovimo preglednost. Hvala. Hvala lepa. In še zadnji na seznamu in to bi tudi rada rekla, kako močno podpiram eh, vašo pobudo, gospa komisarka. Podal bi nekaj pripomb. Najprej narečem, da kako države gledajo na storilnost, na to, da je treba prispevati najmanj kot se le da in pridobiti največ, kar se da iz tega. Seveda naša vloga ni lahka in proračun jasno kaže, kako je z delom institucij Evropske unije. Evropska unija je skupek nacionalnih egoizmov financirali naj bi majhne projekte, ampak gospa Gransla je rekla, več kot je majhnih projektov, več je tudi tvega, da bi imeli goljofijo, da bi imeli nerazumevanje in s tem bi imeli tudi več birokracije in obremenitev. Tu obstaja tveganje, da bi potem imela Evropa zelo slabo podobo, ker je toliko zahtevane dokumentacije, ne vem, za 4000 evrov in potem tu ni nič učinkovitosti. In bolj, ko smo birokratski, bolj, ko se spuščamo podrobnosti v Evropi, je to res zelo slaba podoba Evrope. Najslabša, kar jo lahko imamo. Pomembno je, da postavimo pod vprašaj delo institucij, recimo tudi pri beguncih. Več sredstva potrebujemo. Ampak kakšna bo učinkovitost, če ostanemo v sedani institucionalni situaciji? Države lahko ohranijo nacionalno zakonodajo glede sprejema migrantov. Torej, imamo tiste primere, kjer moramo našim političnim vodjem poslati vprašanje. Mislim, da je v tem tudi vloga našega odbora za proračun. In na koncu bi rad rekel, da ne smemo pomešati kulture storilnosti in kulture kazalnika. Videl sem, kaj se je zgodilo v državi, ki jo poznam najbolje. Kako je bilo s temi kazalniki, ne moram reči, da so rezultati čudoviti. Recimo pri zmanjšanju javnega primankljaja in pri obvladovanju javnih izdatkov. Paziti moramo na to, da ne bomo ustvarili birokratske pošasti. Brez posledic tako. Ampak seveda bo ta pobuda zelo živahna. Ampak mogoče morate delati hitreje, gospa komisarka, kajte če pravite, da je zelo korisno vladovati javne finance in paziti na učinkovitost javnih izdatkov, potem ne moramo imeti petletnih programov, potrebujemo rezultate v prihodnih mesecih, da bomo to lahko izvajali v praksi. Gospa Georgijeva, še sklepne besede. Hvala, gospod predsednik hvala za vaš prispevek. Prvo, kar bi rekla, je, da se moram navezati na to, kar ste rekli pri kazalnikih. Kar nekaj govorcev v drugem krogu razprave je omenjalo vprašanja in bojazni glede rabe kazalnikov. In res, to omenjate, ker to drži. Kajti, če se spustimo v neke mehanske vaje, opletanje s številkami in če potem zbiramo podatke, to ne bo delovalo tako dobro v praksi zaradi dveh razlogov. Najprej zato, ker imajo kazalniki svoje omejitve. Kazalniki kažejo le delno sliko delovanja in doseganja ciljev. Tudi v najbolj idealnem svetu, če imamo recimo program za poslovanje in to merimo številom ustvarjenih delovnih mest, če ustvarjamo nizko kakovostna in nizko plačena delovna mesta ali delovna mesta, ki ob koncu programa izginejo, kaj potem pomenijo te številke? Kako oceniti kakovost dela? To so zelo problematična vprašanja. In mislim, da je predsednik Artui opozoril na bistveno. Treba je pomisliti na rezultate, da bo to samodejni refleks vseh, da to vključimo tudi v naš delovni program. Ne razmišljate le o tem, da bi porabili sredstva. Recimo, generalni direktor je rekel dvakrat, sem bil neuspešen, nisem mogel porabiti proračuna, mogoče je bilo to nekaj dobrega ker bi s tem potratili denar. Mogoče bi bilo to dobro. Ampak ne vemo, ker ne razmišljamo na tak način, da bi mislili le na rezultate. Imamo nekaj, kar je dokazano, kar je usklajeno s prioritetami. Ali gredo sredstva tja, kjer imamo tudi prioritete. In tu imamo zelo težavne vidike. Recimo, to, kako je z digitalnimi kazalniki, kako je z omejitvami, kako vam to lahko pomaga. In odgovor je v tem, kar ste rekli. Gojiti moramo to kulturo skrbi za davkoplačevalski denar. Osredotočiti se moramo na rezultate, so učinkovitosti okazalniko. Kolegica Nadja Kovino tu je rekla, da gre za sistem, ki temeli na storilnosti. To ni nek mehanski sistem. kjer bi v spredju imeli le ocenjevanje storilnosti. Seveda bomo imeli priložnosti, da bi bolje opredelili rezultate, ko se bomo osredotočali na rezultate. Seveda imamo tu tudi umitve, ker so kazalniki pomankljivi. Ampak to bi bilo predvsej boljše, kot da sploh ne vemo, kaj želimo storiti. Vedno omenjam ta zgled. Lahko zgradimo neko cesto brez napak znična stopnja napak. Ampak ne vodi nikamor. Ali gre za stotstotno dobro rabo sredstev ali obratno. Jaz bi rekla, da gre za nekaj nesmiselnega in da bi se odmaknili od takšne nesmiselne rabe denarja, to lahko storimo le, če bomo imeli takšno miselnost, ki se osredotoča na rezultate. Slišala sem to sporočilo vzvodina in ne bodo edino merilo. Seveda niso. Ampak potem moramo bolj učinkovito porabiti sredstva, da bi povečali tudi zasebne naložbe v gospodarstvo v časih, ko se zasebni vlagatelji bojijo tvega. To je dober cel. Eden izmed številnih, to ni edini cilj, seveda. Kaj pa upoštevanje spolov? Ja, tudi to upoštevamo pri proračunu. Nekoliko bolj na zunani plati, v humanitarnih, razvojnih programih imamo tega več ampak vse bolj to vključujemo tudi v naše izdatke naših sredstev Evropske unije. Gledamo, kako je z ustvarjanjem delovnih mest, koliko je žensk na delovnih mestih, ali imamo dobre pogoje za ženske. To preučujemo, ampak seveda še nismo tam, kjer bi morali biti. Potem seveda pazimo tudi na stroške, ampak tu imamo tudi skladnost. Gospod Olbricht je to omenil. Tu imamo tudi stroške kazalniko. No, prej pri predstavitvi sem res omenjala to, kako najbolje presojati o stroškovni učinkovitosti, ko predstavimo nove kazalnike. Seveda, to ni lahka pot. Ja, sodelujemo z računskim sodiščem, imamo tudi projekt, ki poteka. Zelo smo zadovoljni, ker želijo sodelovati tudi v medinstitucionalni skupini. Seveda smo na kritičnem križišču. Pri sodišču in komisiji potrebujemo skupni okvir. In zelo negativno bi bilo, če bi sodišče imelo svojo metodologijo in komisija svojo najti moramo nek način za to, da bi združili najboljše izkušnje in najboljše strokovnjane. Seveda deluje neodvisno, ampak mi imamo svoje obveznosti in vse moramo usmeriti v isto smer. In zato sem hvaležna za to priložnost, da lahko sodelujemo skupaj. Ne pravim, da bomo upočasnili delo skupine na visoki ravni zaradi teh novih vidikov. Ne, ta skupina ima svoje vere, ima svoje roke, sem članica te skupine, objavili bomo rezultate. Ampak kaj pravim? Mario Monti se strinja s tem. Skupina na visoki ravni ima veliko možnosti za uspeh, zato da bi spremenili proizvajanje vera v proračunu, če bomo istočasno povečali zaupanje v kakovost naših izdatkov. Tu imamo dve ločni poti pri delu, ampak seveda je to med sebojno povezano. Tu ne bomo posegali v roke, seveda ne. No, s tem pa bi zaključila, s tem, kar smo slišali na začetku, zavihajmo si rokave in seveda se lotimo dela. Merci, Hvala. Ja, razumeli smo, zakaj gre. Če želimo pospešiti ritem dela skupine na visoki ravni, ki se ukvarja z lastnimi sredstvi, potem moramo tudi mi hitro napredovati. Če bomo delali hitro, bo mogoče gospod Monti našel prave argumente za to, da bo pospešil oblikovanje in objavo rezultatov. To je zelo obetajoče in mislim, da je to zelo dobro, kajti tu imamo učinkovitost na obledovanje javnih izdatkov in to je seveda nekaj dobrega, in to bomo nenehno ocenjevali tudi v našem odboru. Hvala. Gospa komisarka. Lu, žuba. Sestanek koordinatorjev se bo začel čez pet minut. Ob desetih štirideset. Thank you.